veseljem. Danes tukaj pozdravljamo gospo Vijan Dakel, eh, kolegico poslanko iz iraškega parlamenta. Nihče ne bo nikoli pozabil njenega nastopa eh, lani avgusta v eh, skupščini v Iraku, kjer se je zauzela za osvoboditev eh, jezidskih eh, žena, ki jih je zajela islamska država. Spremljajo delegacija eh, iraških jezidov žrtev ISIS-a. Eh, in sicer gospa Diljar Sajetjaza, gospa Ještaha Otman. in senjor gospod Koršet Otman Jusif. Vsi se poklanjamo vašemu. Noi tutti rendiamo omaggio al vostro coraggio. Se poklanjamo vašemu pogumu in vam zagotavljamo polno podporo v boju za pravice jezidov ki morajo imeti priložnost eh, za dostojanstveno življenje in za uh, svobodo, svobodno uh, veroizpovedi. Dobrodošli tukaj v Evropskem parlamentu in sicer v zibelki Evropske demokracije.